Mare. Gospe in gospodje, kolegice in kolegi. V posebno čast mi je, da lahko tukaj pozdravim gospo Nadijo Murat in gospo Lamijo Aji Bašar. One dve sta prejemnici nagrade Saharova za letos. Gre za dve izjemni mladi ženski, ki sta vse in se borita za jezide, svojo skupnost. Zato boste danes prejeli nagrado Saharova. Iskrene čestitke. Vsi, Kolegice in kolegi, prosim vas, da sedete.